Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Spoštovani kolegi in kolegice, prosim, če se posedete in prosim, če pripravite svoje glasovalne kartice. Začeli bomo s poročilom Vestlund. In poročevalka je prosila za možnost, da spregovori. E, imamo kompromisni svežen e, različnih predlogov sprememb in če bo ta svežen sprejet, bo sprejet tudi predlog spremembe 53. Toliko povemo naprej. Dobro, potem pa kar začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. Pet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Potem v svežno 6, 7, 8, 9, 12, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 106, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, sprejeto. 107, kdo je za? Proti? Vzdržani, ni posem jasno, bomo preverili elektronsko. Glesujemo elektronsko o 107. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 31 proti, zavrnjeno. Ne zdi se mi, da, da je kartica se zlomila ali lahko eh, prosite tehnika, da mi priskrbi novo. Jaz se upravičujem, ampak ne morem zdaj prekiniti zasedanja, zato da, da vi dobite svojo kartico. Morda lahko prosite asistenta, da to uredi. Zdaj pa gremo na deset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 97, 98 in 99 v svežnu. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. 100, kdo je za? 100, proti, zdržani, zavrnjeno. E, preverili bomo predlog spremembe številka 100. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 glasov za, 35 proti, jasno zavrnjeno. Zdaj pa 101, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 102, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo. 103, kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. 108. Bomo preverili 13, pravi predsedujoči. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 glasov za, 27 proti sprijeto, 108 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 109 e, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 110 in 111, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Proti. Vzdržani je sprejeto. 112. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 113. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 114. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 116. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 117, 118, 119, 20, 121 osvežno. To je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, zdržani, sprijeto. 14 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 glasov za, 30 proti, zavrjeno torej. 123, kdo je za? Proti. Vzdržani. Ni jasno, bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 123. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za 29 proti sprejeto torej. 15, kdo je za, proti, vzdržani. Zopet bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 15. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 23 za, 34 proti, jasno zavrnjeno. 124, kdo je za proti, zdržani, zavrnjeno. Od 16 do 132, cel svežen, kdo je za? Torej, od 16 do 132 se upravičujem, pravi predsedujoči, torej eh, 16, 129, 17 in tako dalje do 132. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da bomo elektronsko preveli, zdi se mi, da je zavrnjeno. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Ja, 23 za, 37 proti. Zavrnjeno.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 Sto šestindvajset. Kdo je za? Ali je kaj nejasno? Smo na peti strani. In zdaj glasujemo o predlogu spremembe sto šestindvajset. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Sto osemindvajset. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 29, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. 29 bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 28 proti, sprijeto. Torej. 30 je bil umaknen. Sledi naslednji svežen 134, 136, 138 in 143. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 133. Od 133 do 32 je svežen. To je za. Proti. vzdržani. Ni jasno. Torej bomo preverili, glasujemo o svežnu od 133 do 32. Elektronsko glasujemo. Evropska ljudska stranka ima enega preveč. Dobro. Konec glasovanja. 33 za, 27 proti. Sprejeto. Nadaljujemo s 139, kdo je za? Proti? Zdržani. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 139. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 26 proti, sprijeto. 144, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 145, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 145. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 24 za, 36 proti, zavrnjeno. 34, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 146, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 147, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 148 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 35, predlog spremembe 35 pročevalca, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 149, kdo je za, Proti. Vzdržani. Sprejeto. 36, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 37 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 38, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 150, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 151, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ste želeli, da preverimo? Bomo preverili 151. Elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 28 proti sprejet. Torej. 152, to je za. Proti. Zdržani, sprejeto. 154, to je za proti. Zdržani je sprejeto. 153 za. 1 proti. Zdržani je zavrnjeno. Zdaj pa pride konsolidirani predlog spremembe. Kdo je za? 1 proti. Zdržani je sprejeto. Zdaj pa bomo preskočili na stran 10. Na predlog spremembe 93 na dnu strani. Kdo je za 93? Dvignite roko. Kdo je proti? Zdržani. Zavrnjeno. 94 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 95 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 96 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. O 172 ni potrebno glasovati, ker gre za jezikovno spremembo. 173. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Še drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. sedeminštirideset, ne, sto oseminsedemdeset v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Sedeminštirideset, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Sto devetinsedemdeset, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 181, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 182, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo v svežnju od 184 do 191, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 52, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 192, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Zdaj pa priloge. 193. 190 ni bil sprejet, potem gremo na 194, ta je jezikovne narave, potem pa 195, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za 34 proti zavrnjeno. 197, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeno. 54, kdo je za? Proti. Zdržani, Zavrnjeno. 55. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 56. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 57. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 58. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 198. Kdo je za? Proti proti, stržano, sprejeto. 59, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 60, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 199, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 61, kdo je za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 200, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa prehajamo na uvodne izjave. 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 63 za, proti, vzdržani sprejeto, 65, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto. O 64 ni potrebno glasovati, ker je brezpredmeten. 67, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 68 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 69 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 70 za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 72, kdo je za, proti, zavrnjeno. 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto 75, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 76, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani. Sprejeto 78 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa bomo preskočili naprej in glasujemo 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 84 za, proti, vzdržani, sprijeto. 86, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90, kdo je za, proti proti, stržani, zavrnjeno. Bomo preverili, nisem posem prepričan, glasujemo o predlogu spremembe 90. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 23 za, 38 proti, zavrnjeno torej. 87, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in 91, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj smo prišli do končnega glasovanja. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 54 za, 4 proti, 3 vzdržani. Čestitke Osi Vestlund. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Hyderabad. Zdaj pa moramo sprejeti še ustna vprašanja uh, za Hyderabad. Imamo dve vprašanje. Najprej vprašanje za komisijo. Prosim, da dvignete roke, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. In pa še vprašanje za svet, kdo je za, proti, vzdržani tudi sprejeto. Hvala. Das waren jetzt to je bilo torej zdaj glasovanje. Zdaj pa prehajamo na poročilo gospoda Parnjoja. Torej, sledi poročilo Parnjo. tistim, ki zapuščate dvorano in se ne bomo več videli, želim prijetno poletje, ampak vendarle domnevam, da se vas bo večina danes še vrnila. Vsekakor ste toplo vabljeni, da se nam še kaj pridružite. Zdaj pa kar preidimo na, točk, na točko dnevnega reda številka 12, resna čezmejna ogroženost zdravja. In poročevalec za Evropski parlament je naš kolega Parnjo ki mu zdaj dajem besedo. Še preden mu dam besedo, pa prosim vse kolege, da nadaljujemo s svojimi pogovori zunaj, enako velja tudi za administratorje in vse druge. Zdaj pa prosim. Vielleicht können die Gespräche eingestellt werden. Morda se lahko zdaj nehate pogovarjati, tako da damo besedo poročevalcu in da mu bomo tudi vsi prisluhnili. Gospod Parnjo, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kolegici in kolegi. Glede na izkušnje, pridobljene iz kriz, kot naprimer pandemija gripe 1 na 1 leta 2009, oblak vulkanske papirja leta 2010 ali pa bakterija ekoli leta 2011, je potem komisija 8. decembra 2011 predstavila predlog sklepa za odločitev načinov in okvirov za bolj učinkovito zaščito evropejcev pred številnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdrave. Sedaj smo zastavili glavne instrumente za boj proti tem krizam. Zastavili smo mehanizme za boj proti čezmejnim nevarnostim. No, a še vedno pa nekaterih um, nevarnosti ne znamo ustrezno obravnavati na čezevropski ravni. Zato je bil predložen ta sklep, ki temeli na obstoječih strukturah, prav tako pa ne bi to nadgradili še z drugimi strukturami. Kot prvo, razširili naj bi ukrepe ocenevanja tvegan in usklevanja, ki trenutno že potekajo za prenosljive bolezni. Um, to bi razširili še na kemične, biološke in pa druge okoljske bolezni. Kot drugo, okrepitev vloge odbora za zdravstveno varnost, tako da bi zagotovili boljše usklevanje ukrepov za boj proti krizam. In pa izboljšanje priprav na krizne razmere, tako da države članice delujejo usklajeno da se nacionalni načrti za krizne razmere medsebojno koordinirajo skupaj z drugimi državami, pa tudi s komisijo. Prav tako bi lahko prepoznavali izredne zdravstvene razmere na evropskih tleh, tako bi pospešili zagotovitev potrebnih zdravil za boj proti krizi. Na to še to, da bi Evropska komisija sprejela čezmejne krizne ukrepe na evropski ravni. za izredne razmere, ko ugotavljamo veliko primerov števil um, smrtnih žrtev ali pa ko se gotovi, da ena država ne zmore zaustaviti širanja virusa oziroma bolezni na druge države zaradi zagotavljanja pravne varnosti, bo predlagani sklep uh, razveljavil odločbo številka 21198 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obladovanja nalezljivih bolezni v skupnosti. To so glavne smernice tega predloga sklepa. Kot poročevalec podpiram ta predlog, na no, obenem pa želim dodati še nekatere predloge sprememb, tako da bi še izboljšali ta predlog sklepa. In sicer takole kot prvo želimo predlog spremembe za um, razširitev področja uporabe, um, tako da bi vključili še druge nevarnosti, ne pa samo tisti, ki so že vključene. Komisija želi razširiti področje uporabe tudi na sistem zgodnega opozarjanja na vse čezmene nevarnosti. Sedaj je komisija v zadnjem času ugotovila nekaj vrzeli, še posebno glede um, ocenevanja, um, priglaševanja in pa komunikacije glede načrtov in pa glede groženj. Ampak v zadnjem času se zdi, da se EU ni zadosti hitro odzivala na nekatere zdravstvene krize. Predvsem bil problem v tem, da niso um, zdravstveni pomočki in pa zdravila zadosti hitro prišli na trg. Če bi imeli bolj učinkovit sistem, bi to gotovo lahko izboljšali. Zato predlagam, da razširimo področje uporabe tega sklepa, tako da bi vključili še um, grožnje, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe zdravil um, ali pa zaradi medicinskih primočkov z okvarami. Prav tako omenim, da bi morali vključiti tudi um, grožnje iz ionizirajočega sevanja v ta sklep. Marca 2011 se je pripetila neva, um, nesreča v Fukushimi, potem tudi nesreča na Mačarskem in um, glede na vse to se je skazalo, da se je treba zelo hitro odzvati na takšne grožne za zdrave. Prav tako smo um, v parlamentu v pravnem mnenju upravne službe ugotovili, da ni treba razširiti in spremeniti pravne podlage, um, da bi um, ustrezno vključili še radiološke in pa jedrske nesreče. Pravna podlaga je v redu. Pa še nekaj treba vzpostaviti dosledno strategijo za komunikacije. Kriza pri bakteriji E. coli je pokazala, da slaba strategija komuniciranja lahko um, zaustavi ustrezno upravljanje krize in prinese zelo slabe tudi gospodarske posledice. V tem sklepu se moramo bolj osredotočiti na boljšo komunikacijsko, bolj dosledno komunikacijsko strategijo za čas krize. Še tretja sprememba, neodvisnost strokovnjakov. Ta sklep eh, transverzalno in premalo podrobno navaja neodvisnost strokovnjakov, ker sistem zgodnega pozoranja in odzivanja temeli predvsem na delu strokovnjakov. Je po mojem mnenju treba vključiti tudi eh, poseben odstavek z določbami o neodvisnosti in pa o preglednosti dela strokovnjakov. Potem četrta sprememba, varstvo osebnih podatkov. Očitno imajo težave zaradi klimatskih naprav, imajo težave z grlom. Ne vem, ali se to vam zgodi. No, meni se to kar zgodi. Potem, ja, um, neodvisnost strokovnjakov, to sem končal. Sedaj pa varstvo osebnih podatkov četrti tip sprememb. Treba je vključiti poseben odstavek o izmenjavi podatkov v okviru sledenja podatkov, saj je za unijo varstvo osebnih podatkov zelo pomembno. Navesti je treba tudi načelo zaupnosti in trajanja hrambe podatkov. Tudi v tem sklepu je to treba moniti. Potem peta sprememba, boljša obredelitev mandata in pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje bolezni. Pristojnosti tega centra so zaenkrat usredotočene samo na prenosljive bolezni, ampak te pristojnosti je treba razširiti. Prav tako mora ta center vse skozi um, stalno sodelovati z Evropsko komisijo in pa državami članicami. Tudi to je treba podariti. Potem šesta sprememba. Sodelovanje, okrepljeno sodelovanje z mednarodno zdravstveno organizacijo in tretjimi državami. Treba je bolj podariti sodelovanje članov mreže z mednarodnimi organizacijami, zlasti z mednarodno zdravstveno organizacijo. To je treba vključiti v sklep. Tukaj bi rad eh, pozdravil to, da je eh, dr. Genel Gozje, um, direktor um, Centra za prenosljive čezmejne bolezni um, iz um, svetovne zdravstvene organizacije danes tukaj. Gospod direktor, lepo pozdravljeni. Tudi to je treba vključiti v sklep. Potem postopki skupnega nakupa v okviru zdravstvenih protiukrepov. treba je zagotoviti čim bolj fleksibilen in pa čim bolj enakopraven dostop do cepiv, um, predvsem v primeru pandemije, ker ti pandemije se bodo še zgodile. Potem, če nasleda točka, redni dialog med komisijo in Evropskim parlamentom. Moramo spostaviti reden dialog tako da bo parlament ustrezno obveščen o dejavnostih in dobrom delovanju sistema zgodnjega pozaranja in odzivanja. V primeru zdravstvene ogroženosti predlagam, da komisija parlamentu in svetu um, predloži podrobno poročilo o teh ukrepih in pa o tem, kako to prispeva k boju proti um, resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam. To bi se moralo zgoditi v dveh mesecih po um, spritih ukrepih. Sedaj je bil koledar za to mnenje spremenjen, tako da bomo imeli zadosti časa, da se pogovorimo o tem. Takole. 17. Eh, septembra do 12. imate um, rok za ložitev predlogu sprememb, potem 10. oktober bo to um, obravnal naš odbor, na plenarnem zasedanju pa novembra 2012 bi to obravnavali oziroma sprejeli. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolege. Najlepša hvala, gospod Panjo, za ta uvod. Zdaj pa dajem besedo kar poročevalcem v senci. Kolega Kristofer Fjellner eh, mi že navdušeno maha in dobi besedo imenu Evropske ljudske stranke. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Parnjo, za to mnenje. Uh, To je dober predlog, lahko delamo na podlagi tega predloga, lahko še izboljšamo predlog komisije glede resnih čezmejnih nevarnosti za zdrave. Pri tem dosegu je najbolj pomembno to, da spostavimo jasno in dosledno zakonodajo, ki bo dejansko učinkovito v praksi. Moramo tudi spostaviti odbor za zdravstveno varnost, tudi pripraviti čim boljši okvir za spremljanje nadzor in koordiniranje ter komunikacijo. Tukaj ne želimo kakšnih um, številnih um, okraskov na nekem drevescu. Veliko je zelo, zelo različnih stvari in vsak ima neke svoje pomisleke. Ampak sploh tukaj, pri tem področju, je treba, da se osredotočimo na pomembne stvari. Ne moramo kariti počes. Prav tako se bom sam osredotočil zlasti na jasnost in pa na predvidljivost na tem področju. Bole to, kot pa, um, da se osredotočimo kar na vse in da res mislimo na čisto vsak posamičen vidik, ki se nam morda zdi pomemben ali pa vsaj enemu zdi pomemben. Tisto, kar je gospod Prnjo storil, ko je vključil tudi um, predeloške aktivnosti oziroma um, sevanje, se mi zdi pomembno. To je v skladu s širšo sliko pri zakonodaji. Kajti ravno pri takšnih grožnjah pa potrebujemo mehanizem, s katerim bi se izognili kakršnekoli situaciji, kjer različne institucije um, se potem prepirajo o tem, kdo je pristojen in kdo ni. To je po mojem mnenju torej dobro, da se vključi tudi to ampak po drugi strani pa ne vem, zakaj bi vključili eh, medicinske premočke z okvarami in pa napačno pravo zdravil, kot predlaga poročevalec. Zakaj se mi to zdi tako? Stvar je lahko resna, ampak ne zdi se mi pa, da se to potem lahko širi kot nekakšna infekcija ali pa kot um, sevanje iz jedrske elektrarne. Uh, Imamo druge instrumente, pomenimo si farmakovigilanco in pa zakonodajo pri farmakovigilanci. Ta se nanaša ravno na um, tiste probleme, ki jih tukaj želi rešiti poročevalec. Prav tako bomo imeli tudi um, revizijo direktive o medicinskih pripomočkih. To bo boljše mesto, da se lotimo takšnih vprašanj. Naprimer, glede um, vsadkov z napako oziroma z okvarami. Mm, bomo kmalo prišli tudi do te točke pri drugih zakonodajnih aktih. Prav tako se strinjam s poročevalcem glede boljšega sodelovanja s tretjimi državami ter pa svetovno zdravstveno organizacijo. Ko gre za pandemijo in pa za cepiva, moramo priznati to, da svetovna zdravstvena organizacija igra zelo pomembno vlogo. Številna cepiva, naprimer, bi morali um, širiti po celotnem svetu. Če pride do pandemije, naprimer do gripe, potem moramo delovati usklajeno na globalni ravni. In zato je sodelovanje s štirimi organizacijami, sploh s mednarodno zdravstveno organizacijo, zelo pomembno. Glede, sam nimam kakšnega velikega načrta za to, da bi spremenil vso to zakonodajo ali pa da bi spremenil predlog komisije. Meni se zdi to dober predlog komisije, ki je zadosti jasen in omogoča zadosti dobro sodelovanje. Lahko bi morda nekoliko razširili področje uporabe, da bi vključili še sevanje. Morda bi lahko nekatere dele izpilili, ampak nasplošno mora biti direktiva predvsem jasna in enostavna. Zato res ne bi rad vložil preveč eh, predlogov spremenjen pupen, da tako velja tudi za kolegice in kolege. Kajti, če bi preveč dodali, potem bi šli v vse smeri, križem, kražem in stvar bila na koncu bolj kompleksna, kot pa je treba. In težko bomo potem dosegli tudi soglasje s svetom. Torej, v 50 odstotkih se strinjam s poročevalcem, ampak na splošno pa tudi mislim, da je um, začetni predlog komisije kar dober. Thank you very much. Frau Brepolz, bitte. Gospa Brepolz, izvolite. Eh, voorzitter ehm, en bedankt ook aan de rapporteur eh, mijnheer hvala lepa poročevalcu Parnjoju za ta dokument. To področje je naletelo na veliko pozornosti v zadnjih letih. Veliko je bilo takšnih primerov resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje. O tem smo govorili tudi v parlamentu. Naj vas upozorim na našo resolucijo v zvezi s pristopom do gripe H1N1. Prčevalc je omenil boljše zadovoljanje, večjo neodvisnost in pa večjo preglednost. To naj bi bili glavni cili v predlogu No, ampak sedaj mislim pa, da je vendar postalo jasno, da moramo predvsem zagotoviti večjo doslednost in pa večjo usklajenost na evropski ravni. Um, ta zaenkrat ni zadosti velika, zato potrebujemo več Evrope. In zato tukaj res podpiram predlog komisije. Nasplošno je to korak naprej. Prav tako pa mislim, da moramo biti zadosti pogumni, da se lotimo nekaterih konkretnih vprašanj, predvsem tega, kaj bo to dejansko spremenilo v praksi, tudi na kratek rok. Ne vem, kaj bo to spremenilo. Iz zadnjih kriz je razvidno, da številne države ne mislijo ravno na evropski pristop. Sedaj bomo res uh, se morali zelo potruditi, da bi spremenili način razmišljanja. Ampak, če bomo šli korak za korakom naprej, potem mislim, da bomo vendarle izboljšali stališča in delovanja. Pa še nekaj glede tega predloga in pa glede besedila poročevalca, glede področja uporabe. Tukaj ne bi dodali še um, tonizirajoče sevanje ter pa um, usadke ter pa neustrezno uporabo medicinskih pripomočkov, pripomočke za okvaro. Če se pogledamo predlog komisije, se potem ne zdi logično, da bi morali tudi um, zdravstvene um, učinke inozirajočega sivena vključili, vključiti sem. Prav tako ni čisto jasno, kaj spada pod Euratom pogodbo in pa kaj spada zunaj te pogodbe. In prav zaradi te pogodbe se mi zdi, da je uh, inozirajoče sevanje izključeno potem biološke krize. Um, če govorimo o prenosljivih boleznih, um, je nekaj čisto druga biološka um, nesreča ali pa jedrska nesreča. Predvsem se marsikdo sprašuje, ali moramo res uh, pod enim okriljem zajeti vse te različne vrste kriz, ne, biološke, kemične, jedrske. potem v tretjem delu piše immediately in immediately pri različnih um, nesrečah pomeni nekaj čisto drugega, nekaj pri jedrski, nekaj pri kemijski, nekaj pri biološki. Pred nekaj tedni um, sem zastavil vprašanje komisije, glede tega, kaj sploh spada pod področje pogodbe Euratom in kaj ne. Če so tudi zdravstveni učinki inozirajočega sevanja vključeni v pogodbo Euratom ali ne. To sem želel izvedeti. In s tem v zvezi me zanima, ali se organizira kakšni praktični projekti. Komisija bi lahko to pojasnila, to bi bilo zelo, zelo dobro. Potem okrepljeno sodelovanje in koordinacija. V predlogu komisije je veliko pozitivnih elementov. Veseli me, da so mogoče skupni nakupi cepiv. To je bilo omenjeno tudi v resoluciji parlamenta iz preteklosti. In na takšen način bi lahko gotovo bolj smotrno uporabljali vire. Se pa potem poraja vprašanje, ali bi tako tudi znižali cene. Ne vem, nisem čisto prepričan. Ja, strategija za komunikacijo je zelo pomembna, tudi pročevalce to podaril, to je tudi zapisano v predlogu komisije. S tem se strinjam. Prav tako potrebujemo tudi večjo neodvisnost in pa preglednost, tudi to je pomembno. Se strinjam s poročevalcem. Ti elementi so pomembni in poročevalec je tukaj predložil še nekaj korakov v pravo smer. Upam, da to lahko um, ustrezno še dopolnimo. V štirih državah tudi regije lahko ukrepajo na področju um, zdrava, naprimer v Belgiji ali pa v Španiji, že tako, morda še kje drugje. Uh, In eh, tudi to regijsko vlogo je treba um, odraziti v besedilo. V 17. pa 18. odstavku je govora tudi o pristojnostih držav članic in treba je tudi omogočiti to, da v nekaterih državah večje pristojnosti prevzimajo regije oziroma ustrezne administrativne strukture. Pa še glede ukrepov za javno zdravje iz 12. člena. Kakšni so konkretni primeri, ki si jih tukaj predstavlja komisija, kajti ta koncept tukaj je zelo nejasen. Potem je tukaj govora še um, avtonomiji in pa fleksibilnosti načrtu za preprečevanje. Kaj to pomeni um, fleksibilnost in pa um, avtonomija v 13 členu. Tu je govora o odzivanju naprimer na um, pandemijo. Tukaj je govora o preprečevanju pandemije oziroma odrevanju pred pandemijo. Ali je to res nujno vključiti v ta dokument? Potiš nekaj glede gripe. Na nekaj se moramo sploh osredotočiti. Zakaj to sploh počnemo tukaj? Morda se preveč osredotočamo na gripo, morda potem kar um, zanemarimo nekatere druge bolezni. Najlepša hvala. V imenu skupine liberalcev pa gospod Riz. Hvala lepa, Rebeka. Telo, ki je poročala v senci za Alde, ni mogla priti, zato me je prosila, da izrazim njene pripombe glede poročila žil. Žil, no, um, sem Rebeka, zato bom tokrat govorila v angliščini, torej v njenem imenu. Hvala lepa poročevalcu za to zelo pomembno um, delo, ki tudi uvaja pomembne spremembe v besedilu komisije. Za ta predlog, gospod Taylor, pozdravlja predloge sprememb, ki pojasnujejo vlogo um, ECDC-ja prav tako, oziroma um, tudi sistem za zgodne pozarjeno veščanje iz iste agencije ECDC. Um, prav tako tudi um, to, da je treba sprejeti strategijo na ravni EU, tako da bi se izognili problemom pri komunikaciji, ki so se izpostavili pri um, ekoli leta 2011. Moramo se nekaj naučiti iz preteklosti. Prav tako kolegica pozdravlja ukrepe, da bi povečali preglednost ter pa varstvo podatkov tu je v 8 pa 17 predlogu spremembe. Rebecca Taylor tudi podpira to, da se okrepi um, sodelovanje in koordinacijo s svetovno zdravstveno organizacijo. To bi lahko storili tudi s prednostnimi pravicami komisije, um, da lahko komisija vendar um, razglasi um, pandemijo, naprimer um, gripe, ter tudi um, razširi dostop do cepiv. Svetovna zdravstvena organizacija um, je tudi zagotavljala um, vir za cepivo za um, proizvajalce cepiv. Komisija lahko razglasi mednarodno um, zdravstveno nevarnost in to mora biti potem vezano tudi na ukrepe Svetovne zdravstvene organizacije, um, tudi iz praktičnih razlogov in pa glede na okoliščine. Gospi Tyler, um, so všeč tudi pomisliki poročevalca kot je bilo že omenjeno, um, glede um, usadkov, um, to je v predlogu sprememb 1, 13 in 15. Pred dvema srečanjama smo se že pohvalili o tem in naša skupina ADA je zelo zavezana temu, um, da rešimo težave, ki so um, povzročile težave glede pip usadkov. Zakonodaja za medicinske premočke mora biti, um, mislim, da objavljena septembra, komisar Dalen bi to pripravil in to je morda res um, boljši um, instrument, ja, septembra to je ja. uh, potrebno, ja. to je morda res boljši instrument, da se tam lotimo teh problemov, ne pa tukaj. tega se moramo lotiti v um, zakonodaji za medicinske pripomočke, to je že premenila kolegica. Gospa Taylor prav tako um, pozdravlja um, skupni um, mehanizem za um, nakup zdravil, to lahko pomaga predvsem majhnim državam. Um, bomo pogledali, kako naj bi to delovalo v praksi. Treba predvsem proskrbeti za to, da bodo glavni cili izpolnjeni. Kočljiva um, polemična točka um, za svet je bil 12. člen um, ta si služi večjo pozornost. Ve, da svet želi to črtati. Zato mm, kolegica želi, da skupaj um, izpilimo, izpopolnimo besedilo, tako da bo tudi svet to lahko sprejel. Vsače komisija meni, da je ta ukrep nujen. Gospa Taylor se bi rada zahvalila poročevalcu za vas trud in se že veseli dobrega sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Dank, frau... Najlepša hvala, gospa Riz, da ste prevzeli vlogo pračevalke v senci. Zdaj pa izjemoma najprej dajmo besedo komisiji za tri minute, potem sledijo predstavniki eh, Svetovne zdravstvene organizacije, ki jih tudi predstavlja med nami, pripravili so tudi predstavitev. Eh, imeli bodo pet minut, potem pa eh, boste tudi kolegi in kolegice imeli možnost odzvati se. Tak bo torej postopek. Zdaj pa najprej komisija. Tri minute. Thank you very much. Hvala lepa. Naj se navežem na nekatere pomembne točke, ki ste jih nekateri že obravnavali. Najprej zdravili in pa medicinski pripomočki. Že leta 2010 sta sozakonodajalca sprejela um, pregled sistema za farmakovigilanco, ta bo začel veljati to leto. To vključuje tudi določbe, ki se nanašajo na napačno uporabo um, zdravil. Če bi enake določbe vključili tudi v ta predlog, bi to pomenilo podvajanje. Enako velja tudi um, glede medicinskih pomočkov um, za ustavljanje. Uh, usadko. Že večkrat smo to preomenili. Um, letos ne bi komisija pripravila poseben zakonodajni akt za to in to bo najboljši akt za to, da se lotimo medicinskih pripomočkov bolje tam, kot pa tukaj v tem predlogu. To kot prvo, potem komunikacija. Tukaj se komisija popolnoma strinja z vami, da je komunikacija z javnostjo izredno pomembna To smo tudi že omenili v naši uvodni izjavi. To je ključni dejavnik upravljanja tvegan v zdravstvenih krizah. Takšna koordinacija komunikacije mora biti um, del um, 11. člena, ki je govora o kriznem upravljanju. Potem krepitev mednarodnega sodelovanja. Komisija je predlagala poseben člen samo za to, Zdravstvene grožnje se seveda ne ustavijo na meji, zato je sodelovanje s tretjimi državami zelo pomembno, kot seveda tudi koordinacija ukrepov Svetovno zdravstveno organizacijo. Potem glede tega, ali naj bodo naši ukrepi dosledni in pa usklajeni s uh, priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, to je včasih problem za komisijo kaj ti priporočila Svetovne zdravstvene organizacije lahko um, vplivajo na druge politike unije, kot naprimer notranji trg ali pa prosti pretok. Zato želimo obrati formulacijo, ki bi zapisali, da naj bi z ukrepi skupnosti pri 12. členu um, upoštevali priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ne pa da smo dosledni z njihovimi priporočili. Potem določbe, ki se nanašajo na področje uporabe Drugi člen. Tukaj se komisija za, zauzema za mehanizem, kjer bi države v izrednih okoliščinah lahko uporabljale tudi ukrepe, ki so zunaj področja uporabe. In to z mehanizmi, ki so določeni v besedilu. Tako bi lahko tudi v izrednih okoliščinah um, upoštevali um, določbe, ki so v drugih um, zakonodajnih aktih. To bi nekakšen um, most kot povezava z drugimi akti. Tako bi lahko bolje uredili um, razširitev področja uporabe v drugem členu. Potem ste vprašali tudi glede tipa ukrepov, ki si jih komisija predstavlja pri 12. členu. Pravna podlaga je šipka, kot je bilo že omenjeno. Usklevanje ukrepov glede nasvetov za potovanje javnosti, potem um, skupna sporočila, ki naj bi jih uh, države članice posredovale javnosti in pa zdravstvenim delavcem, ter pa skupni protokoli za obravnavanje um, nizov primerov, so takšni ukrepi, ki bi jih lahko obravnavali v 12. členu to je varvalka, ki jo potrebujemo. Potem še priznavanje um, izrednih razmer v 13. členu, to je tukaj sotočeno na pandemijo gripe, zato ker je to mehanizem za um, aktivacijo um, zakonodaje glede farmacijskih uh, proizvodov, kar omogoča um, pospešeno proizvajanje uh, zdravil za gripo. Zato je trinastično oblikovan, tako kot je. Sedaj pa žel. Hvala lepa. Um, torej, glede področja uporabe. Tukaj ne bi vključili tudi ionizirajoče sevanje. To um, se nanaša na uh, tretji člen Euratoma in pa tudi na sedmo ovodno izjavo. Potem uh, glede pravne podlage, ki jo tukaj uporabljamo upam, da bomo kmalo dobili tudi mnenje pravne službe Evropskega parlamenta, tudi v uradni obliki, tako da bodo lahko tudi druge eh, pravne službe, druge institucije odgovorile na to. Zakaj se komisiji ni zdelo pametno, da vključimo inizirajoče sevanje na področju uporabe? Tretje poglavje, torej Euratoma upošteva vključuje um, ta tvegana, še posebno v 30. členu, kjer je govora o podlagi za zaščito delavcev in prebivalstva pred sevanjem. Potem 31. člen, ki <clears throat> vzpostavlja posebno skupino strokovnjakov za svetovanje glede teh tem, torej glede zdravstvenih tveganj, pa glede vseh predlogov komisije. Potem pa še členi od 35 do 38, ki pa um, priporoča državam članicam, kaj storiti in pa jim tudi podeluje ustrezna poblastila in pa podeluje posebna poblastila komisiji. Že od leta 1959 um, so bile te upreditve znane, potem smo to še nekaj časa uh, nazaj revidirali in sedaj konsolidiramo to direktivo sedaj se upošteva tudi jedrske nesreče, potem radiološke nesreče um, in sevanje, potem tudi, da naj bi države članice pripravile izredne črte za ukrepanje, potem ukrepanje na druge nesreče, ter pa čezmeno sodelovanje med državami članicami, ter pa določbo, ki um, bi jo okrepili tudi v predlogu direktive, ki je v obravnavi danes. Potem je tukaj še eh, sklep sveta iz leta 87 glede Euratoma, kar se naša izmenjava informacij v primeru jedrskih nesreč. To je sistem Evkari. Ta deluje in smo ga tudi upravljali pri Fukushimi. Vsak dan ga praktično testiramo, In vsako leto poteka tudi um, večji mednarodni projekt, prav tako potekajo še drugi projekti z nacionalnimi organi. Prav tako imamo tudi um, akte glede živil, no, ampak sedaj ne bi še na to. Če bi vključili še ionizirajoče sevanje v ta predlog, bi bilo to podvajanje in to bi lahko vneslo zmedo. Eh, med različnimi pristojnostmi, še posebno med eh, skupino strokovnjakov iz 31. člena in pa med odborom za zdravstveno varnost. Tudi, da se ne vključi to osevanje, še ne pomeni, da ne moramo izmenjavati informacij in pa izboljšati sodelovanje med vsemi organi in pa akteri um, v komisiji in pa med državami članicami. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo predstavnikom, najprej gospodu Rodjeju in gospodu Petrinju. Imata možnost za predstavitev in prisrčno dobrodošli pri nas v odboru Envi. Pet minut um, imate na voljo, vem, da imate veliko prosojnic in da bo treba iti hitro skozi, ampak imamo nekaj težav s časom, ki pritiska na nas, saj želimo dati besedo tudi drugim. Izvolite, beseda je vaša. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi lepo pozdravni, kolegenci, kolege. Bom zelo kratek. Najprej glede prve točke. EU oziroma tudi čez eh, morska ozemlja niso enoten blok in zato so lahko ukrepi medsebojno raznoliki tudi glede na um, ozemlje v EU. Sveda je Evropa vozlišče, mednarodno križišče za marsikaj, ne samo za potnike, ampak tudi za marsikaj drugega, glede živali, za živila, za insekti in vse ostalo. EU je območje, kjer se pogosto dogajajo zelo um, veliki dogodki, um, naprimer tudi olimpijske igre bomo imeli kmalo. po celotnem svetu se lahko stvari zelo hitro um, spremenijo, naprimer SARS leta 2003 je še takšen primer ali pa um, še kaj drugega. In takrat potem lahko ljudje potujejo po svetu um, in se nalezejo marsičesa, da bi sploh vedeli za to. Potem še nekaj. EU je um, zelo izpostavljena nekaterim boleznim, naprimer um, otroški um, bolezni leta 2010 in pa potem tudi 2011 smo imeli tudi um, to bolezen, ki se je potem razširila še na druge države, lahko bi se tudi to razširilo na območje EU. Potem ošpice oziroma rdečke, tudi to je sedaj prisotno in sedaj eh, se to širi tudi naprimer v Severno Ameriko, kjer prej ni bilo več ošpic oziroma rdečk. Potem še nevarnosti um, iz hrane, to seveda je um, jasno tveganje, to smo videli tudi v zadnjih um, primerih Ekoli v Nemčiji in pa potem tudi v Franciji. To bo še vedno obstajalo. Potem naslednja točka. Ta uredba um, za mednarodni nadzor je bila um, nedavno revidirana in sedaj smo vedli nove koncepte, ki se tudi odražajo v predlogu komisije. Treba je poštevati dogodke um, na čezmeni ravni, prav tako treba tudi poštevati sistem spremljanja, ki lahko izpostavi probleme pri viru. Tukaj se ne osredotočamo samo na prenosljive bolezni, ampak upoštevamo vsa druga tvegana. Prav tako je treba pripraviti um, ustrezne. Um, ažurirane odzive. Ta zakonodaja je pravno zavezujoča in vključuje vse države EU, prav tako pa tudi druge države, ki niso um, v EU, ampak so na mejah um, EU, naprimer Andora, Vatikan, Liechtenstein, Monako, San Marino, Švica in vse te države. So tudi pogodbenice um, te države mednarodne zdravstvene zakonodaje. Tukaj namenim potem um, dva načina. Uh, Upravljena najprej na globalni ravni in pa potem drugič, um, kakšne pristojnosti mora prositi države. V tem um, dokumentu imamo veliko um, različnih delov, veliko členov. Uh, z vedika javnega zdravja so nekateri deli bolj revolucionarni, naprimer drugi in pa tretji del. To se nanaša na izmenjavo informacij med državami in pa svetovno zdravstveno organizacijo ter pa priporočila za javno zdravje v času zdravstvene krize. Potem spremljanje, naslednja prosovnica. Vse države morajo imeti eh, možnost, da ocenijo, eh, priglasijo Eh, in pa komunicirajo eh, svetovno zdravstveno organizaciji določene dogodke, morda ne vedno najbolj hude dogodke, ampak pač dogodke, ki lahko ogrožajo javno zdrave. Potem glede priglasitve, glede obveščanja. To so dogodki, ki lahko pomenijo večjo grožnjo. Vsak dan praktično dobijamo um, kakšne um, informacije o takšnih dogodkih, čeprav ni vsaka informacija čisto nujna. Uh, potem je treba ugotoviti, v čem je problem, ali je to um, človeškega ali pa naravnega izvora. Mednarodna um, zakonodaja um, priporoča, da se med sebojno obveščamo. Prav tako lahko tudi države uh, samo se posvetujejo um, z našo organizacijo in pridobijo um, tehnično mnenje. Takšno posvetovanje lahko poteka tudi zaupno. Če pa Svetovna zdravstvena organizacija um, želi oditi v državo in preveriti, kaj se tam dogaja, potem mora država v enem dnevu um, eh, posedovati povratne informacije. Potem uh, informacije, ki jih ima naša um, organizacija na voljo, so na voljo tudi nekaterim večini držav, ampak pod določenimi pogoji, um, razumno. Ne bi šel podrobnosti. Vse države EU upoštevajo zdravstveno zakonodajo, ki je tudi povezana s kontaktnimi točkami na ravni um, Svetovne zdravstvene organizacije. Potem, eh, da še malce pohitim, tako da bom res končal um, v dovoljenem času. ECDC ima tudi dostop do te strani. Ta priporoča splošen pristop. Potem naprej, tukaj na tej spletni strani imate um, vse kontaktne točke, vse fokusne točke um, v različnih državah. To je pogosto uporabljena stran tudi za čim boljše kontaktiranje med državami. Potem naprej bomo še malce pohiteli. To je um, sklep za priglasitev. Ne bi šel podrobnosti. Ja potem obveščanje o epidemijah. Ta sistem je podoben tistemu, kar počne ICDC praktično vsak dan. Potem spet naprej, gremo naprej. Države članice EU so še posebno aktivne v skupini strokovnjakov v Svetovni zdravstveni organizaciji. Ta odbor tudi sodeluje z um, odborom za nujne razmere in pa za pregled uh, Svetovna zdravstvena organizacija ima um, globalni sistem upravljanja, um, ki vključuje vse regionalne odbore, odbore v državah, sodelujemo z našimi partnerji, v, tudi partnerji v državah EU. Glede koordinacije naj povem, da sedrujemo e z EFSO, z ECTNC, pač odvisno od tega, kakšen dogodek se pripeti. Fokusne točke za sistem komisije so enake kot pri um, naši zakonodaji na mednarodni ravni. Hvala. Tam. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo govorniki o imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Kukovič, potem gospa McKeven in gospod Prodi. In za zaključek potem še enkrat dobi besedo poročevalec. Dve minuti za vsakega. Okay. Uh. Eh, In zahvala poročevalcu ter poročevalcem v senci, da dodajajo nekatere koristne predloge, tu in tam pa mogoče tudi eh, z malo pretirano eh, širitvijo. Eh, sicer pa veriga je toliko močna, kot je močan njen najšipkejši člen. In zaradi tega je tako pomembno obvladovati svetovno verigo v primeru eh, čezmejnih nevarnosti, za zdravje. Pa vendar bi se danes morali bolj, še bolj posvetiti sami implementaciji. To, kaj danes na terenu je, že ob teh predpisih eh, in direktivah, ki jih imamo. Eh, ni povsod vse dobro, to smo lahko prepričani. Predvsem mogoče ni dobro takrat, kadar gre za komunikacijo, ki ustvarja paniko. In glede na krizo, smo odvisni, izjemno odvisni tudi od prihodkov, ki jih daje turizem. Ob slabi komunikaciji, kadar gre za neko nevarnost, čezmejno nevarnost, lahko država ostane tako rekoč brez turistov, brez 10% v povprečju družbenega bruto prihodka. Tako da tu je, je izjemna pazljivost potrebna, Eh, kajti s tem lahko naredimo ogromno škode eh, seveda ob tem pa ne pomeni da nismo izjemno pazljivi eh, na obvladovanje vseh tveganj ki se okrog tega dogajajo. no in še simplicity bi naj bilo naše vodilo vsepovsod zato je prehuda širitev na vse kar je videno resnično lahko zamegli Eh, tiste prioritete eh, eh, ki so danes precej na dlani. opozorila bi še na dostopnost do cepiv iz mojega zornega kota so gotovo cepiva lahko dosegljivejša in cenejša v kolikor bi šlo za skupne dobave hvala Hvala, Linda McKevin, za dve minuti. Hvala lepa in hvala poročevalcu za to poročilo. Meni se zdi pomembno pri čezmejnih ogroženosti zdravja ne kdo, ampak kaj in kako se nekaj naredi. Jasne postopke moramo imeti za to, da bodo tisti, ki bodo za to odgovorni, jim lahko tudi sledili. Zakonodaja o farmakovigilanci je tehnično dobra, čeprav je v preteklosti prišlo do primerov, ko ni bila najbolj, do primerov, ki ni bila najbolj učinkovita tudi pri medicinskih pripomočkih. Tu potrebujemo boljšo koordinacijo. Kje pa naj se to naredi, je odvisno od tega, kdo naj to počne, ali je to EFSA. Mogoče bi nam lahko komisija pomagala in pojasnila, kdo je vodilni pri, teh, pri tej resni čezmejni ogroženosti zdravja, ko do tega pride. Kdo je torej odgovoren za to? Potem pa še vprašanje za predstavnika komisije, ki je govoril o jedrskem vprašanju in o pogodbi Euratom. Euratom je v veljavi že dolgo časa in nisem prepričana, pa sem poslanka že kar nekaj časa. Če pride do krizne situacije, ki bi bila podobna tisti na japonskem pred kratkim, kdo bo koordiniral dejavnosti? Ali bomo zaprli meje in preprečili ljudem prehajanje preko meja? Ali obstaja kakšna zakonodaja, kakšen zakonodajni akt za ECDC, ki bi govoril o tem, kakšne so njegove pristojnosti. Pripričana sem, da če pride do incidenta, kakršen je bil na japonskem, bi potrebovali boljši mehanizem za koordinacijo. Birokratske strukture so sicer dobre, ampak zanima me, kako deluje, kadar pride do resnih kriznih razmer. Ja, hvala lepa. Linda, zdaj pa Vitorija, prijodi za dve minuti. Grazie, una sola brevissima. Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko. Zlasti, kar zadeva gripo in ali se prenaša z vdihavanjem. Na gosto naseljenih področjih oziroma tam, kjer je velika gneča, moramo stvari najbolje nadzorovati. Tudi predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije je to tako predstavil. Res je treba biti buden in pozoren pri čezmejnem prenašanju bolezni. Zanima me, če posvečate dovolj pozornosti tudi proizvajalcem letal in ali ti posvečajo dovolj pozornosti notranjemu prezračevanju v letalih. Pokazalo se je, da je možnost infekcij večja in celo zelo visoka na letalih. Če to še ni bilo bolj konkretno določeno, bi prosil, da se bolj posvetimo tudi tej točki. Kajti, ko gre za čezmejno ogroženost zdravja, so glavni vektori lahko tudi na krovu letal. Po mojem mnenju je to zelo pomemben vir, ki, na katerega moramo misliti. Hvala in za konec še poročevalec. Hvala lepa, predsednik, kolegice in kolegi. Tukaj moramo seveda pozdraviti ta predlog sklepa. Se ima veliko pozitivnih vidikov in to se nanaša na vsakodnevno življenje nas in pa 500 milijonov evropejcev. Potem, ko sem poslušal kolegice in kolege in tudi predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije ter pa Žona Rajna, generalnega direktora iz komisije, s katerimi se drugimo, bi rad povedal naslednje. Da se tukaj navežem na poročevalca v senci zelenih. Pred nami so nekatere ovire. Nekatere, oziroma kar večina držav članic še vedno ne želi sprejeti ukrepov, ki bi posegale, posegali v njihovo nacionalno suverenost to izhaja iz kompromisa danskega predsedstva. To bo tudi podlaga za nadaljne delo v svetu, tako da bi konec leta 2013 sprejeli dokument. 22. junija so se sestali Evropski ministri za zdrave in so proučili ta predlog sklepa. No, očitno bo treba še marsikaj narediti. Treba bo še počakati na to, da bodo države članice povečale svojo zaveščenost, glede tega, da je treba obrati bolj evropski, bolj globalen pristop. Mislim, da je nam vsem v interesu, da izpopolnimo to zakonodajno delo in želimo biti čim bolj kooperativni. Moramo najti čim boljše stališče, kajti morali bomo tudi doseči soglasje s svetom um, po našem sprejetju stališča v parlamentu. Potem glede ponarejenih zdravil oziroma z napakami, kot je prej povedala Linda McKeven. Škandal medijata je bi tukaj zelo relevanten. Ampak gledajte, potem smo oblikovali zakonodajo za farmakovigilanco, ki bo začela veljati naslednje leto. To naj bi bil um, pozitiven odziv na škandal medijato. Torej, tako da se to ne bi moglo več dogajati, bi lahko zagotovili s to zakonodajo za farmakovigilanco. Zato mislim, da v tem aktu ni treba obravnavati um, teh zdravil. Potem pa medicinski pripomočki, kot je povedal kolega Rajan. Tukaj bomo tudi dobili predlog komisije. Ja, v redu, ampak sam še nisem seznanjen s tem predlogom komisije. Sedaj mi kot so zakladajci prvi obravnavamo to točko. Sedaj obravnavamo ta predlog in lahko bi vključili tudi medicinske pripomočke, kajti v bistvu uh, delujemo pred tem, kar bo predlagala komisija. Bomo potem videli, kaj bo predlagala komisija poznaje. Potem naslednja pripomba glede področja uporabe uh, in pa radiološko sevanje in ozirajoče sevanje ter pa sevanje po jedrskih nesrečah. To, kar predlagamo, se mi ne zdi, da bi lahko pomenilo zmedo. To pomeni samo boljšo izmenjavo informacij, boljše sodelovanje glede določb, ki jih že poznamo, že kar dolgo časa poznamo. Torej tudi že iz um, pogodbe Euratom kot je povedala Linda McKevin v svojem komentarju. Tukaj moramo oblikovati varovalke za vse naše državljane. Na začetku je bil Euratom namenjen zaščiti delavcev, samo tistih delavcev, ki delajo na jedrskih objektih, naprimer. Tukaj s tem predlogom pa želimo zaščititi vse prebivalstvo. Zato res predlagam, da se lotimo te točke tudi v našem predlogu. Predsednik, zaključujem. Sveda se bom pred končnim rokom 17. septembrom še srečal s pročevalci v senci, tako da bomo našli skupne stališča in tudi pripravili skupne predloge sprememb. Pomembno je, da predlagamo kompromisne predloge sprememb, ki bomo dorekli med nami, tako da bomo zagovarjali skupno stališče. Potem pa bomo eh, vodili dialog z John Ryanom um, in pa z drugimi predstavniki komisije. Torej, to bo dialog, ne pa samo neka razprava. Vielen Dank, Jill. Najlepša hvala, žil pa njo. Dialog je vedno dober. Bolje kot prepiranje v vsakem primeru, torej dober pristop. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. september opovdne. V odboru za okolje bomo glasovali 10. oktobra, na plenarnem zasedanju pa je predvideno glasovanje novembra. Hvala vsem udeležencem, se upravičujem, ker imamo čas nekoliko omejen, ampak sicer bi nam stvari ušle iz rok. Dobro, zdaj prehajamo na točko 13 dnevnega reda. Tu gre za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov. Pročevalka za to področje je kolegica Krohola, ki kar predajem besedo. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. Prenovitev direktive o nevarnih pripravkih je zelo tehnična in tudi poročilo je tehnično, pa vseeno je preprosto zaradi tega, ker je to tako konkretno. To predlagamo zato, da bi kodificirali akte, ki spreminjajo to direktivo in da bi določili pooblastila komisije v okviru delegiranih in izvedbenih aktov k Lizbonski pogodbi. Z drugimi besedami gre tukaj pri tem poročilu za lizbonizacijo obstoječe direktive, kar zadeva zakonodajne postopke. Namesto, da se lotimo same teme nevarnih pripravkov. Ta direktiva predstavlja zanimiv zakonodajni akt in predstavlja kontinuiteto v okviru pravnega okvira in sedanje reforme sprejemanja uredbe REACH. Gre za razvrščene pakiranje in označevanje pripravkov zmesi dveh ali več snovi, ki se lahko uporabljajo, ki se lahko uporablja le do 1. junija 2015 zaradi prehodnih določb tako imenovane uredbe CLP zmesi, ki so že dane na trg, se lahko še dajajo na trg v okviru direktive o nevarnih pripravkih do 1. junija 2017. Ta prenovitev se nanaša na tisto, kar naj bi postopno odpravili. Pomembno je povedati, da kot poročevalka nisem predlagala nobenih sprememb k temu poročilu iz preprostega razloga. Zato, ker dejanske vsebine poročila ne moremo sploh spreminjati in tukaj ni prostora za politiko. Nekaj manjših sprememb je bilo opravljenih, naprimer posodobitev pravil za postopke, ki zdaj veljajo v okviru Lizbonske pogodbe in v okviru uredbe Rič. Poleg tega se lahko doda nekaj manjših stvari, ki so bile pomotoma črtane med pripravo, naprimer uredba CLP, kot naprimer klauzula o zaupnih informacijah. Vsa tako imenovana siva področja v tej direktivi, to so deli besedila, ki se lahko spreminjajo, se lahko spremenijo s postopkovnimi pravili in nobeno ne zadeva same vsebine direktive. V obrazložitveni izjavi poročila grem skozi člene, kjer so bile upravljene največje spremembe. Ampak, kot sem že omenila, nisem videla razloga, da bi to še bolje, bolj spremenili. Komisija je tudi obljubila, da ne bo se dotikala te direktive, preden ne pride do nove zakonodaje leta 2015, kar pomeni, da ne pričakujemo nobenih novih delegiranih aktov v zvezi s tem. Seveda me, dragi kolegice in kolegi, zanima vaše mnenje v zvezi s tem in veselim se nadaljne razprave. Presenečena pa bi bila, če bi do tega prišlo, saj se zdi, da gre tukaj za jasne stvari. Hvala lepa, da pa Dan Jorgensen. Well, Najprej naj se zahvalim poročevalki. In naj rečem, da se čisto strinjam z njenimi izjavami. Menim, da ni treba spreminjati predloga komisije, saj gre bolj za tehnične kvalifikacije, ki izhajajo iz številnih predlogov sprememb iz zadnjih nekaj let. Direktivo usklajujemo s tem tudi z Lizbonsko pogodbo. Ja, to je tehnično poročilo, pomembno, ne pa tudi tako zelo sporno. Strinjam se tudi z logiko predloga, da naj se uvedejo delegirani akti, tako kot je komisija to predlagala. Imate našo polno podporo. Hvala lepa, zdaj pa Sato Asi. Hvala, predsedujoči. Kot je povedala poročevalka, gre tukaj res za tehnično vprašanje. Dovolite pa samo eno točko, če lahko izpostavim, in ta je povezana s pravico parlamenta. In to je tisto, kar bi želela omeniti. V starem sistemu komitologije je parlament se boril in tudi dobil izboljšanje odzivnega časa, ko pride do nečesa, kar se nam zdi problematično odzivni čas smo podaljšali za dva meseca, torej je bil sistem 2 plus 2. Zdaj pa komisija v tem predlogu predlaga skrajšanje tega časa in sicer po formuli 2 plus 1 mesec. Obstoječi sistem 2 plus 2 je bil nekaj, za kar smo se borili in pri čemer nam je uspelo. Tako bi si želela, da ohranimo ta isti postopek tudi pri tem zakonodajnem aktu, ko ga bomo uskladili z novimi postopki za delegirane akte. Hvala lepa, hvala lepa, smo za to. Zdaj pa dajem besedo komisiji, če to želi. Ja, izvolite. Uh, hvala lepa. Jaz sem predstavnik komisije, ki dela na prenovitvi te direktive o nevarnih pripravkih. Najprej hvala poročevalki za odlično pripravljeno poročilo, ki ste ga tudi lepo predstavili. Upoštevali bomo tudi pripombe eh, poslanke, ki je govorila tik pred mano. Pri prenovitvi smo sodelovali tudi z generalnim direktoratom za podjetništvo, in enako rešitev smo sprejeli tudi pri drugih podobnih predlogih. Posvetovali smo se tudi z drugimi zadevnimi generalnimi direktorati in tudi s kolegijem komisarjev. In menimo, da bomo razrešili tudi to vprašanje odzivnih časov. Seveda imamo možnost eh, podati predloge sprememb Eh, in parlament ima to možnost, ampak menim, da to ni v skladu z načelom zagotavljanja doslednosti. Izhajamo iz enakega, iz istega generalnega direktorata in šlo je predvsem zato, da bi našli skupno rešitev za vse dosjeje. Seveda pa je odločitev najprej na zakonodajalcu. Jaz bi samo prosil, če bi lahko sprejeli ta akt, kajti gre za čisto preprosto kodifikacijo, ki se je spremenila samo z, zaradi tehničnih razlogov. In dobili smo zagotovilo zadevnega generalnega direktorata, da če bi prišlo do postopnega ukinjanja, delegirani akti sploh ne bodo potrebni, če bo prišlo do ukinjanja do leta 2015. In zaradi tega bi vas res prosil, če bi lahko upoštevali specifiko tega akta. Gre pa za preprosto kodifikacijo. Upamo, da se svet ne bo odločil, da bo posegel druge vidike. In velik problem s tem aktom je, da gre tukaj za premustitveni akt in vnaprej smo določili končne rezultate, kar pomeni, da bi vsaka sprememba lahko predstavljala veliko težavo za komisijo in se lahko sproži potrebo po spreminjajočih aktih. No, hvala lepa za enkrat. Hvala, želi poročevalka še enkrat besedo. Izvolite. Well, debate... No, mislim, da je bila ta razprava zelo dobra in da ni kaj veliko dodati. Upam, da lahko pomislek, ki ga je izpostavila gospod Hasi, eh, lahko pravna služba tudi potrdi. Ampak tukaj nimamo prav velikega vpliva. Komisija je povedala vse, kar je bilo treba povedati in dala dober odgovor. In sem zadovoljna s tem rezultatom. Hvala ist immer gut, wenn alle zufrieden und glücklich sind äh, mit einem Na, no, vedno je dobro, če smo vsi zadovoljni z rezultatom. Predloge sprememb je potrebno vložiti do 12. julija do povdne. V odboru za okolje pa bomo glasovali 10. oktobra in indikativno oziroma kot kaže, bo na plenarnem zasedanju glasovanje potekalo decembra. Zahvaljujem se vsem za razpravo. Zdaj pa prehajamo na 14. točko dnevnega reda, energetski načrt za leto 2050. Poročevalka tukaj je kolegica Romana Jordan, ki eh, kar takoj dobi besedo. Lepa. Um, govorimo o dokumentu, ki je uh, posledica kar uh, dolge časovnice, ko smo začeli resneje z delom na področju podnebnih sprememb. Um, tako je, smo recimo že pred dvema letoma obravnavali uh, BAS ACOUT uh, eh, poročilo Beyond 2020. Na to je pomembna prelomnica splošen uh, roadmap 2050. No, zdaj pa smo pred eh, sektorskim dokumentom, ki obravnava eh, razvoj energetike eh, v, v smer, ki bi pomenil mnogo manjše izpuste CO2. -ja. Um, komisija je pripravila več uh, predlogov scenarijev, ki so vsi pač neka osnova za diskusijo. Uh, Um, in sicer so ti scenariji, lahko rečem, zelo ambiciozni, nekateri pravijo tudi kar revolucionarni. Naj recimo omenim, eh, da predvidevajo um, zelo, zelo um, uč, eh, bistveno bolj učinkovito rabo energije. Um, recimo tisti, ki je najmanj ambiciozen za 32 odstotkov eh, redukcije uporabe primarne energije, tisti najbolj eh, ambiciozen okrog enainštirideset odstotkov hkrati se predvideva bistveno večji delež obnovljivih virov energije v najmanj ambicioznem scenariju naj bi bilo obnovljivih virov energije eh, v končni porabi eh, čez štiriinpetdeset odstotkov v najbolj ambicioznem scenariju okrog petinsedemdeset odstotkov predvideva se veliko eh, večjo porabo električne energije in eh, pri proizvodnji električne energije je seveda delež obnovljivih virov še bistveno večji od devetinpetdeset procentov pa preko šestinosemdeset procentov. se bi pa v tem primeru tudi eh, uvozna odvisnost zmanjšala Eh, in sicer eh, tam nekje od 35 do 45 odstotkov bi znašala. Sedaj je, veliko, je ta odvisnost veliko večja. Eh, komisija predlaga nekaj ključnih točk, ki se morajo izvesti, če želimo, te cilje, če želimo iti po tej poti, nizkoglični poti. In sicer kot prvo, seveda je izredno pomembno, da realiziramo cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2020. Potem naslednja točka, seveda um, uh, izvedba načrta glede učinkovite rave energije, uh, potem uh, poudarek na obnovljivih verjih energije, naslednja stvar poudarek na raziskavah, razvoju, tehnoloških inovacijah, Eh, potem naslednja stvar, eh, delujoč eh, energetski trg. Vemo, da imamo trenutno cilj, ki je bil sprejet na svetu, da naj bi ta resnično začel delovati leta 2014. No, komisija pa je v Eh, tej svoji komunikaciji predpostavila, da eh, naj bi bil eh, mednarodni dogovor o ukrepanju na področju podnebnih sprememb sprejet in glede na to tudi predlaga zelo ukrepljeno delovanje Evropske unije tudi na tem področju. Toliko nakratko o dokumentu. Pri pripravi mnenja sem imela kar precej težav, ker sem imela na voljo zelo malo znakov, Eh, zato sem zelo pazila, da sem resnično upoštevala samo pristojnosti odbora Envi, kajti to so dokumenti, kjer se vedno prepiramo o pristojnostih med ITRE in Envi. Eh, upoštevala sem, da je en, odbor Envi pristojen za podnebne spremembe, za zrak in emisije in ETS. No, eh, kar je bilo pa dogovorjeno takrat, ko smo obravnavali dokument Beyond 2020, ACOUT report, je pa, da smo v Enviju pristojni tudi za carbon leakage, Eh, in za promocijo zelenih delovnih mest, za promocijo investicij v zelene tehnologije. Eh, pri pripravi mnenja sem želela, da eh, roadmap 2050 ne ostane samo nek spisek želja, Eh, ampak da dejansko pri njegovi obravnavi eh, spoznamo, kaj je tisto, kar bo dejansko omogočilo, da emisije do leta 2050 občutno znižamo. In uh, zato uh, se mi zdi, da je potrebno, da postavimo jasne prioritete, Eh, da je sistem enostavnejši od trenutnega. Eh, moja ocena je da je trenutni sistem zelo kompliciran eh, da je prereguliran in da tudi zaradi tega ne spodbuja ustrezno investitorjev. mehanizmi seveda pa v tem jasnejšem sistemu z manj cilji tisti ki bodo ostali morajo delovati In tu bi želela izuzeti predvsem eh, sistem ETS eh, e in pa obzorje 2020. Mislim, da bi tudi pri sistemu ETS imeli manj problemov, če bi, bili naši cilj, če bi imeli jasen cilj in ne tako veliko različnih ciljev. No, predlogi v tem mojem mnenju pa so, eh, pa so naslednji. Prvi, mislim, da moramo biti znotraj Evropske unije na prihodnost pripravljeni z več scenariji. Pravzaprav sem kar razočarana, da imamo scenarije, ki vsi predpostavljajo mednarodno akcijo. Ali to pomeni, da v primeru, da sporazuma, mednarodnega sporazuma ne bo, potem uh, odstopimo od tega Energy Roadmapa 2050. Mislim, da bi morali imeti večji spektr scenarijev, uh, ki ne bi bili vsi odvisni od uh, mednarodne akcije. Potem naslednja stvar, eh, osredotočiti se moramo na oblikovanje okolja za investitorje, tako kot sem prej omenila, eh, enostavnejši, eh, enostavnejše okolje in, sama v, mnenju predlagam, cilj, en cilj, in sicer, COdva cilj do leta, dvajset trideset. Eh, to bi pomenilo, po mojem mnenju, večjo učinkovitost, večjo jasnost, eh, tehnološko neutralnost in ne bi se nam bilo treba ukvarjati, kakšni so medsebojni vplivi različnih ciljev, ki jih eh, sicer tudi zelo težko v realnosti ocenimo, kar tudi kaže današnje stanje. No, dodatno ehm, Mnenje je pripravljeno, vendar pa nameravam eh, vložiti tudi nekaj amandmajev, ne veliko, ker želim, da mnenje ostane jasno. Eh, in sicer eh, eden od amandmajev bo z področja carbon leakage, kajti opozoriti želim, da je trajnostni razvoj mora imeti tri uravnotežene vogale, poleg okoljske komponente tudi konkurenčnost in pa zanesljivost napajanja. Eh, potem eh, želim z amandmajem eh, tudi dodati, da potrebujemo za razvoj v nizkooglično družbo verodostojen odnos s civilno javnostjo, le ta nam namreč velikokrat prepreči umeščanje objektov v prostor. In tretja stvar je odnos do različnih virov energije. Vem, da je um, za um, ta, ta mnenja do različnih virov energije pristojen odnos ITRE, vendar vem, da je to veliko krat obravnavano tudi v ENVI, zato se mi zdi dobro, da bi tudi v okviru obravnave tega dokumenta uh, sprejeli neko stališče, uh, ki ga imamo do različnih virov energije, s tem seveda, da upoštevamo, da je energetska mešanica pristojnost uh, držav članic. Uh, bom pa glede tega tudi, seveda, kot tudi drugih stvari upoštevala, upoštevala tudi vaša mnenja, ki jih boste podali na današnji eh, debati. Um, če je možnost eh, vprašanj eh, Evropski komisiji, je možno, da postavim vprašanje tudi Evropski komisiji? Je, ali je prisoten kdo od Evropske komisije? Za, lahko, ok. Potem bi imela še vprašanje za Evropsko komisijo in sicer um, Eh, ravno glede te mednarodne komponente namreč zanima me ali evropska komisija predlaga da krene eu v smer nizkoogljične družbe le če bo sklenjen mednarodni sporazum ali je torej evropska komisija spremenila svoje mnenje da so določene akcije eu e potrebne tudi če so enostranske tudi če so le enostranske se pravi eh, zanima me Eh, kaj evropska komisija predlaga v katero smer naj evropska unija krene po letu dva tisoč dvajset če sta mednarodni sporazum ne bo um, sprejet glede na to da imamo tu samo scenarije ki predpostavljajo da bo mednarodni sporazum sprejet in pa um, zanima me tudi, eh, če lahko natančneje povejo, kaj so upoštevali v okviru te predpostavke, da, je da, je, da imamo neko globalno ukrepanje proti podnebnim spremembam. Katere države ukrepajo, kakšne so njihove zaveze in pa odkdaj eh, in kako začnejo nižati impuste, eh, izpuste um, toplogrednih plinov. Hvala. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Runde der Schattenberichterstatter und als erste spricht Jola. Najlepša hvala za poprečevalce v senci kot prvi Jolajnen. Ja, najlepša hvala predsedujoči. Hvala tudi Romani Jordan za njeno poročilo. Dejavna je v obeh odborih, zato zelo dobro pozna to področje in vem, da ima pripravljalec mnenja na voljo zelo malo znakov in nadaljni, nadaljne pobude so mogoče preko predlogov sprememb. Eh, nobenega vprašanja ni, da je energetski načrt za leto 2050 eh, ključen element naše politike. Energetika sicer ni vse, imamo še kmetijstvo in eh, promet, ampak energetski sektor je ključnega pomena na področju zmanjševanja emisij. In zato bi morali temu energetskemu načrtu eh, posvečati posebno pozornost. Eh, točke 5, 6 in 7 v mnenju mislim, da so dobre. Točk, glede točk 2, 3 in 4 pa bi imel še nekaj vprašanj. Pri peti točki se mi zdi prav, da potrebujemo res ustrezne instrumente tudi na energetskem področju, da bi zagotovili eh, prehod od eh, emisij na nične emisije in eh, sistem ETS je ključni instrument, ki ga moramo okrepiti in prav je, da odbor za okolje to tako pove. Drugi eh, tržni mehanizmi bodo sledili, zaenkrat še nimamo davkov na CO2, ampak o njih se govori in nedvomno eh, poleg sistema za trgovanje z emisijami, ki pokriva samo 40 odstotkov emisij, potrebujemo tudi nekaj za preostalih 60 odstotkov emisij in uh, moram reči, da to zelo podpiram. Prav je, da bi Evropa morala imeti vodilno vlogo pri razvoju novih tehnologij, Tu upam, da bo obzorje 2020 naš raziskovalni program koristen in da bo prispeval k razvoju tehnologij, ki bodo prinesle preboje na posameznih eh, sektorjih in področjih. Prav je tudi, da nagovarjamo prometni sektor, imamo belo knjigo in eh, tam je govora o marsičem. Nisem povsem prepričan, ali je prihodnost prometa v celoti vezana na električna vozila. Mislim, da je tudi vodik pomembna alternativa električnim vozilom. Eh, v sedmi točki pa tukaj omenjamo samo električno infrastrukturo. Zdaj pa kar zadeva točke 2, 3 in 4. Pri drugi točki imam določene pomisleke. Eh, prosili ste komisijo za določene informacije, ampak imam pomisleke glede tega, ali bi morala Evropska unija eh, še vedno svoje delovanje utemeljevati na tem, kar se dogaja na konferencah OZN. To ni prava pot, eh, vse skupaj bi eh, šlo prepočasi in bi nam škodovalo. Tudi v Riju smo videli, vsak čas bomo imeli 9 milijard ljudi, izredno bo poraslo popraševanje po virih in energiji in svet čaka na to, da Evropa ukrepa, da pokaže, kakšna bo pot naprej in eh, na to pot bi se morali napotiti na lasno pobudo, ne smemo čakati na druge. In zato nisem za to, da bi kot eh, odbor za okolje. Eh, tu zapisali, da mora komisija predlagati, kaj bomo storili, če um, bodo ukrepi na globalni ravni zamujali. To se bo skoraj nedvomno zgodilo in uh, zato moramo tu konkretno razmisliti o tem, kaj želimo. Potem, kar zadeva tretjo točko, eh, Tu ne vem, če bi morali nujno govoriti o pretirani regulaciji v zvezi z eh, energetsko tranzicijo.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 ampak kar zadeva pretirane regulacije, sam je ne vidim eh, in morda je kontraproduktivno, da o tem govorimo na tem mestu. Potem pa kar zadeva četrto točko, enoten eh, jasen cilj za 2030. Zdaj imamo tri cilje, 2020, 20, 20. In pogosto slišimo šale na račun tega, ali bomo leta 2030 imeli 30, 30, 30, to bi bilo premalo. Uh, ampak mislim, da vendarle še vedno potrebujemo tri cilje in sam bi predlagal 30, 40, 50, 30 odstotno znižanje emisij CO2, 40 odstotno, ne obratno, 30 odstotno privrčevanje pri energiji, 40 odstotkov zmanjšanje emisij CO2 in 50 odstotkov obnovljivih virov. Skratka, enoten cilj, ne vem, kaj ste imeli tukaj v mislih, ampak ne dvomim, da tudi za leto 2030 potrebujemo tri cilje. Sicer pa se pridružujem pri pombi, da eh, je tukaj govora samo o različnih scenarijih, ampak prej ali slej se bomo morali odločiti, kam želimo iti. Eh, tu imamo različne možnosti, jedrska energija, čisti premog, CCS eh, in pri čistem premogu smo bili vedno skeptični, ali bi v Evropi to delovalo, ker je predrago. Pri jedrski energiji vidimo, da eh, to ni res eh, ključnega pomena. Nekaj držav sicer dela na tem področju, nekatere pa sploh niso šle v to smer. Eh, skratka, podarek bo na obnovljivih virih in na energetski učinkovitosti. In sam bom v tej smeri tudi vložil predloge spremen po imenu naše skupine. Najlepša hvala, pas aj kot. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala Romani za pripravo mnenja. E, podobno kot v preteklosti se tudi tokrat veselim dobrega sodelovanja, s katerim bomo nekoliko okrepili to mnenje. Seveda pa vem, da je število znakov pri pripravi takih mnen vedno problematično, ampak mislim, da zdaj z predlogi sprememb lahko stvari nekoliko dodelamo. No, podobno kot ostali, naj tudi sam izpostavim pomen tega načrta in pomen energetskega sektorja. To moramo še bolj izpostaviti. Če pogledamo, kakšen je trenutni sistem v Evropski uniji, če ne bomo spremenili energetike, bomo ujeti v previsokih emisijah, poleg tega pa in. Eh, nek, to je pomembno tudi za marsikoga drugega, bomo ujeti v energetsko odvisnost od drugih regij. In eh, številka, ki bi jo tukaj želel izpostaviti, je, da lani 2011 je Evropska unija uvozila za 573 milijard evrov premoga, plina in nafte. 573 milijard evrov. To je ogromna številka, to je ogromno denarja, ki ga vsako leto dajemo Rusiji, Bližnemu vzhodu in drugim finim državam, zato da nas podpirajo pri naši odvisnosti od nafte, plina in premoga. To vodi v visoke emisije, v številne izgubljena delovna mesta in v velike količine denarja, ki zapuščajo Evropsko unijo. Torej res moramo nekaj narediti in preiti na niže emisije, tako da bomo bolj samozadostni in eh, da bodo tudi emisije niže. In tu je ta načrt ključnega pomena. Res. Eh, smo lahko razočarani, da komisija predlaga samo splošne scenarije, pa še ti niso posebej ambiciozni. Če pogledamo scenarije obnovljivih energij, do leta 2050 smo lahko stotstotno odvisni od eh, obnovljivih virov, ampak tudi, kar zadeva energetsko učinkovitost, obstajajo scenariji, ki predvidevajo, da bi 2030 dosegli že 40 odstotkov jo. Eh, torej, lahko govorimo o številkah, ampak eh, E, scenariji niti niso tako ambiciozni in če nekdo že pripravlja scenarije, potem bi človek pričakoval, da e, bo predstavljeno vse, kar je mogoče in potem se človek odloči. Ampak to, kar predstavlja komisija, je zelo omejeno in moram reči, da sem nad e, temi scenariji komisije zelo razočaran. Še ena kritika komisije. Premalo je kombiniranih scenarijev ali veliko obnovljive energije ali visoka učinkovitost ampak vemo, da tisto, kar je najbolje, uh, najboljše uh, pri nizkem uvozu, so uh, obnovljivi viri. Potem za nižji račun elekt elektrike je boljša, večja učinkovitost. Ampak še vsak otrok bi pomislil, pa dobro, pa poglejmo zdaj te različne scenarije in naredimo kombinacijo. Ampak Načrt tega ne predvideva, torej to je res pomankljivost in sprašujem komisijo, ali ste to nalašč pozabili, uh, ali enostavno niste imeli dovolj časa, da bi pripravili tudi take scenarije. Na tem sem zelo razočaran. Torej, od mene res eh, lahko pričakujete nekaj konkretnih besed o tem. In pa še zabavna razprava o ciljih. Ja. Cilje. Ja, prihajam iz stranke zelenih in mi nikoli ne zaupate, kada rečem karkoli o ciljih. Eh, ampak naj se sklicujem za zelo eh, neutralen eh, vir, to je Mednarodna okoljska agencija in ta agencija ni znana po pretirano zelenih poročilih, ampak vendarle, ko so pripravili poročilo, ki se eh, imenuje pregled vlog, pravijo, da je potrebno cene oglika dopolniti z drugimi politikami, zato da bi. Eh, premostili tržne pomankljivosti. Torej celo agencija eh, poziva k temu, da bi skombinirali več politik, da ne bi imeli samo enega cilja in pravijo, da potrebujemo politike, s katerimi bomo sprostili potencijal obnovljivih virov in da bomo zmanjšali stroške dolgoročne dekarbonizacije. Skratka, potrebujemo energetsko učinkovitost, potrebujemo cilje za obnovljive energi vire energije in znižanje emisij. Torej, ne strinjam se. Te, s tem, da bi imeli samo en enoten cilj, veliko informacij, ki kažejo na to, da bi morali uh, leta 2030 sprejeti nov eh, energetsko podnebni svežen in mislim, da res lahko sodelujem eh, z gospodom Lajnenom in zagotovimo, da bo šlo tudi to mnenje v to smer. Sicer pa se veselim dobrega sodelovanja, podobno kot lani. Hvala, Romana. Hvala, Bas, Vicky Ford. Najlepša hvala. Mislim, da se prvič oglašam v odboru Envi, odkar sem članica. Skratka, veselje mi je, da sem tukaj. Večino časa preživim v odboru ITRE, kjer eh, obravnavamo te teme in sedim tudi v odboru EKON, kjer govorimo predvsem o dolgoročnih naložbah in financiranju. In vse to je vezano tudi na dolgoročne naložbe, ki jih potrebujemo za dolgoročno energetsko politiko. Uh, Eh, bistvena je dekarbonizacija in bistveno je, da imamo dolgoročno strategijo, kar zdeva eh, zanesljivo skrbo z energijo. Samo nekaj zadev bi pripomnila. Zelo me veseli, da pročevalka omenja naložbe da omenjen pomembne naložbe, tako javne kot zasebne, ki bodo potrebne. E, poleg tega je govora tudi o inovacijah in raziskavah, ki bodo s tem povezane. Eh, po mojem mnenju gre tu za številna različna področja. Eh, vemo, da obstaja del eh, obzorja 2020 za čisto in obnovljivo energijo in tu se bomo sredotočali na obnovljive vire, ampak tu potrebujemo možnosti skladiščenja, potrebujemo upravljanje povpraševanja, potrebujemo spremembe v vedenju potrošnikov. Eh, spremembe v odnosih med eh, ponudniki in potrošniki. Sama mislim, da ne smemo pozabiti na jedrske raziskave, na fuzijo, na alternativna goriva, ki bi potencialno lahko spremenila celotno razpravo o biogorivih. Skratka, tu je veliko zelo zanimivih eh, razprav in raziskav o tem, kako zajemati oglik preko rastlin, naprimer. Skratka, veliko različnih področji je potrebno vključiti v raziskave, zato da bomo našli pravo pot do leta 2050. In v povezavi s tem, v povezavi z investicijami, eh, obstaja tudi potreba po delovnih mestih porasti, po konkurenčnosti v globalnem gospodarstvu in to pomeni, da se moramo lotiti tudi vprašanj, kot je selitev virov CO2, eh, na kar ne smemo pozabiti In eh, ne smemo pozabiti, da delujemo globalno gospodarstvo in moramo biti globalno konkurenčni. To so veliki izzivi. Všeč mi je, da pročevalka pravi, da moramo razmišljati tudi o tem, kaj se zgodi, če eh, preostali svet ne bo ukrepal, ker je tudi to zelo pomembno vprašanje. Eh, ravno tako mi je všeč, da omenja tehnološko neutralne cilje, kar pa zadeva zmanjšanje prestirane regulacije. Ne gre samo za zmanjšanje regulacije za vlogatelje, Eh, veliko eh, pomembne regulacije obstaja, ki jo potrebujemo za dolgoročne naložbe, kar zadeva eh, pokojninske sklade in podobno. To je ključno v časih krize, ampak Eh, nekateri dejavniki odvračajo te vlagatelje od dolgoročnih naložb v času, ko bi to najbolj potrebovali in ko bi res potrebovali naložbe v energetske projekte. Torej, moramo upoštevati to, kar se dogaja v odboru Ekon. Skratka, ne smemo odvračati eh, dolgoročnih naložb javnih in zasebnih. Vlagateljem je potrebno ponuditi dolgoročni pregled in ustrezno zaupanje. In mi kot politiki jim lahko zagotovimo dolgoročno stabilnost, tako da bodo laže se odločili za dolgoročne naložbe. E, to bi morali torej vključiti in e, z veseljem bom sodelovala s pročevalko pri pripravi predlogov sprememb. Najlepša hvala, s tem so spregovorili vsi pročevalci v senci. Zdaj pa sledijo še drugi kolegi in kolegice, ki so prosili za besedo. Šest kolegov je prosilo za besedo in mislim, da lahko dam vsakemu na voljo minuto in pol. Zastavljeno je bilo tudi še vprašanje komisiji in eh, pročevalka bo verjetno tudi se želela se odzvati na povedano. Viktorijo Prodi, Iv Koše, Marijo Pirilo, gospod Peter Le, Peter Lize in Korin Lepaš so prosili za besedo. In s tem zaključujem seznam govornikov. Začenjamo z Vittorijem Prodijem za minuto in pol. Grazie anche a Romana per eh, questo lavoro preparatorio. Ecco, io... Hvala lepa, hvala Romani za res eh, dobro upravljeno delo v zvezi s tem. Celoti se strinjam s tem načrtom za leto 2050. Presenečen pa sem, ko vidim, da se prejšnji dokumenti niso nič spremenili, nismo jih posodobili, zato da bi omogočili izpolnjevanje ciljev za leto 2050. Še vedno ostaja pri okus tega, da imamo tukaj le seznam želja in ne toliko politična, politični akt. Mislim, da moramo biti bolj odločni. Se gre za res velik cilj za Evropsko unijo, se moramo prilagoditi celotno infrastrukturo. Ne gre samo za proizvodnjo energije, ampak gre tudi za mrežo, s katero naj zmanjšamo potrebo po strukturah za skladiščenje energije. Gre za celo vrsto stvari, ki jih je treba obravnavati. In začeti moramo z investicijami. Bolj se moramo zavezati izvajanju obzorja 2020 za energijo in začeti z investicijami, z naložbami takoj, zdaj. Še bolj to velja zato, ker smo v času gospodarske krize in menim, da bi bilo, bil to dober način, kako bi dodali zagon uh, našemu gospodarstvu. Hvala lepa, nimam veliko časa, zato bom kratek, predsednik. Več makroekonomskih kazalcev, na katerih temelji tudi časovni načrt, je zelo nerealističnih Poglejmo si priloge, naprimer druga tabela, 14. stran. Rast naj bila 1,7 odstotna na leto v poprečju v naslednjih 40 letih do leta 2050. Meni se to zdi res nerealistično. Potem eh, cena sočka nafte leta 2050 naj bila 127 dolarjev. To je čisto nerealistično. Potem so tukaj še drugi makroekonomski kazalci, ki niso realistični. Zato mislim, da ne gremo v pravo smer. Potem eh, energetski koncepti, ki so tukaj uporabljeni, so, tukaj bi rad povedal komisiji, slabi. Predvsem zaradi pomankanja nekaterih eh, jasnih konceptov. In tudi ti koncepti so vezani z um, nerealističnimi gospodarskimi koncepti ali pa koncepti glede nafte. Pa še nekaj, kaj mislite o peak oil, torej o naftnem vrhu? Ali to obstaja ali ne? Kdaj se bo ta vrh zgodil in kakšne bodo posledice za gospodarstvo? Potem EnergyNet, torej, ko govorimo o energetiki, je pomemben EnergyNet. Če uh, boste več um, energije uložili, kot pa je boste na koncu ven dobili, potem bo to seveda problem. To ni več potem smiselno. Najlepša hvala, kolega. Ne, imeli ste minuto in pol, kot vsi ostali, zato da boste vsi prišli na vrsto. Mario Pirillo. Grazie, presidente, grazie anche alla collega romana Giorda. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegici. Roman Jordan. Ki je oblikovala dober okvir za časovni načrt do leta 2050. To je ključen del naših prizadevanj za doseganje naših ciljev glede znižanja izpustov CO2 do 2050. Prav tako to izpostavlja naše določbe glede dekarbonizirane družbe. Ta novi energetski model temeli na obnovljivih virih energije, prav tako pa tudi na pametnih omrežjih, s čimer bi preprečili škodo za okolje ter omogočili evropski industriji, da dobi in uporablja energijo po konkurenčnih cenah. Če želimo to doseči, potem moramo um, izpostaviti ustrezne cilje um, za leto 2020. 30, 40, 50, tako da bomo tudi dali jasen signal za spodbudo zasebnim investicijam. Še nekaj glede energetske mešanice, glede vključitve skrilavca, Shell Gas. Pri nas poteka velika razprava o um, okoljskem učinku te tehnologije v zvezi s krilovcem. Ta okoljski učinek je lahko zelo velik za številne področje. Naj bo to zaenkrat vse. Lepa. Eh, čeprav gre samo za mnenje, sem vesel, da se je poročevalka tako temeljito lotila eh, eh, te teme in strinjam se z njo, da težko oh. izrazimo vse naše interese zgolj skozi mnenje vesel bi bil če bi imeli legalno možnost da bi taka poročila delali skupaj z odborom eh, itre ker mislim da imamo tukaj eh, poseben interes. Eh, posebej podpiram poziv k financiranju energetske tranzicije mislim da mora biti poudarek če hočemo rezultate dva tisoč petdeset že na akciji danes v duhu ciljev dva tisoč petdeset bi bilo treba revidirati eh, tudi zakonodajo politiko in energetske načrte na nacionalni ravni in upoštevati spremenjene okoliščine in spremenjene eh, prioritete na evropski ravni. Eh, dovolite da sem zelo konkreten glede moje lastne države ki gradi šeststo megavatno elektrarno na lignit kar je zadnji projekt ki ga financira evropska investicijska banka torej eni grejo k soncu eni pa v zemljo v lignit torej eh, mislim da bi bilo treba eh, take stvari zelo zelo eh, natančno pogledati tudi po evropski plati ali so v skladu z našimi strateškimi cilji ali ne hvala Hvala, Peter Lize, za minuto in pol. Ja, Najlepša hvala, hvala Romani za mnenje prvo vprašanje. Eh, je, to je zdaj nekakšno protivtež eh, poročilo Davis. Poročilo eh, Davis govori o času po 2050, zdaj tukaj govorimo o energetiki in kar zadeva okrepljeno sodelovanje, me zanima, ali so kakšni odzivi strani odbora ITRE. In pa, če opomnim na naše zaveze iz pogodbe, tam je zapisano, da ima Evropska unija cilj na področju energetske politike eh, spodbujati obnovljive vire in energetsko učinkovitost. Eh, potrebujemo torej razpravo o tem, ali so 2030 cilji res. Eh, potrebni. Ne vem, vse imamo to že v pogodbi, nikjer ne piše, da se vse skupaj zaključi po 2020, torej v vsakem primeru bo potrebno eh, delati naprej, ampak številke, ki jih je predlagal Jolajne, niso pravilne. 50 odstotkov obnovljivih virov energije, to je preveč ambiciozno. Obnovljivi viri so tista dražja plat eh, okolju prijazne energetike, medtem ko je energetska učinkovitost lahko predvsem cenejša. In uh, pred nekaj meseci smo, so bili sprejeti dolgoročni cilji in uh, tu ne smemo popuščati. Pri obnovljivih vidih energije torej potrebujemo bolj realistične številke, ne 50 odstotkov in sprašati se moramo, kako narediti, da bo vse cenejše tudi za potrošnike. Korin Lepaš. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa Romanjem za poročilo. Se popolnoma strinjam s tistim, kar je povedal Juko še in pa EOLiner ter pa nekatere druge. Najprej metoda obračunavanja. IV je to že omenil. Ni normalno, da ko govorimo o skrilcu, da ne upoštimo okoljskih učinkov. Prav tako ni normalno, da če um, govorimo o biomasi iz Rusije ali pa skje druge, da ne upoštimo tudi stroškov glede trajnosti, vzdržnosti. Zakaj je to tako? Gotovo zaradi um, velikega um, podarka industrijski možnosti in pa zelo um, manjknega um, dela, ki pripada našim odborom in pokolju. Potem drugi komentar glede energetske učinkovitosti. Tukaj se strinjam s Petrom Lizem, ta številka predvsej skromna. Ampak, če želimo dati jasne signale investitorjem in zato seveda tukaj gre, potem moramo zastaviti realistične in obenem ambiciozne cilje. 300 odstotkov do leta 2030 za obnovljeno energijo, to ni zadosti. Do leta 2040 um, moramo tako iti. Potem mislim, da so možni tudi drugi bolj um, ambiciozni scenariji. Potem um, stroški tukaj so um, dvomljivi. Naprimer, um, stroški glede obnovljene energije. Um, stroški za jedrsko energijo so eh, podcenjeni, za obnovljivo pa precenjeni. Pri jedrski energiji se ne upošteva odpadkov in drugega, naprimer. Mislim, da moramo predvsem pri naših izbirah misliti tudi na okoljske učinke. Um. Hvala, Korin. Kar zadeva energetski načrt, mislim, da je pomembno, da razmišljamo o tem, kakšni so cilji. To je bilo jasno v vseh prispevkih, da si želimo čim višjega deleža obnovljivih virov energije 2050 in da eh, razmišljamo tudi o tem, kako potem eh, priti do tega cilja, katere naložbe so pomembne, to je potrebno preučiti. Potem, če govorimo o načrtih za 2050, se moramo vprašati tudi, kakšen mora biti evropski načrt, kakšne morajo biti politike po Evropi. Potrebujemo torej več Evrope na področju energetike in na nek način je potrebno prestaviti energetsko mešanico z ravni držav članic na evropsko raven, zato da bomo laže dosegli te cilje. Seveda pa se je potrebno uh, vključiti tudi druge regije, naprimer DZTEK, drugi poslovni projekti uh, in pa kar zadeva vprašanje CO2, 40 odstotkov pokriva ETS. E, odločili smo se za to vrsten instrument, za trgovanje e, z emisijami eh, in eh, vprašanje je, kako pokriti preostali del, kar pa zadeva odprava birokracije in enotni trg. Enotnega trga še nimamo. 11. oktobra je povabljen gost, dr. Štojber, ki bo govoril o o okoljski politiki in odpravi birokracije na tem področju eh, in takrat bomo verjetno razpravljali o podobnih vprašanjih. Potem je pa tu še vprašanje eh, gospoda Lizeja v zvezi s tem, ali smo pozvali odbor ITRE k eh, tesnemu sodelovanju. Moj predhodnik Jola Enen se mi je nasmehnil, ko sem pogledal proti njemu. Jaz nisem konkretno zastavil vprašanja. Eh, koordinatorji tudi ne, ker pravzaprav nismo imeli občutka, da je to nekaj, pri čemer bi lahko zmagali. Ampak eh, vendarle, eh, slišali smo tudi nekaj vprašanj za komisijo in zato zdaj prosimo komisijo, da odgovori na vprašanja, potem pa zopet dobi besedo še pročevalka. Torej prosim komisijo, če odgovorite na vprašanja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau. Hvala predsedujoči, hvala pročevalki in hvala vsem poslancem in poslankam veseli me, da je bilo povedano toliko pozitivnega glede eh, načrta. Ne samo, da imamo pet različnih scenarijev za dekarbonizacijo, ampak eh, smo upoštevali tudi vse študije in delo Mednarodne eh, agencije za, za okolje in drugih. Eh, vse, kar smo povedali, temelji na naših načrtih za promet, za energetiko za 2050, ampak. Eh, tu smo upoštevali vse cilje, eh, konkurenčnost, eh, varnost oskrbe in prijaznost okolju. Vse te tri vidike je seveda potrebno upoštevati in jih analizirati. Scenariji niso napovedi za prihodnost. Scenariji za nas so zato, da vidimo, kaj se zgodi, če. In Tu, kot rečeno, smo izbrali štiri scenarije. Eden od teh predvideva zelo visoko učinkovitost, do 41 odstotkov temelji na številkah eh, za, iz leta 2005 za leto 2050. Ta mislim, da je res zelo ambiciozen. Potem velik delež obnovljivih energij do 97 odstotkov pri proizvodnji elektrike. Potem tretji scenarij. Eh, Eh, če CCS pride naknadno in pa četrti scenarij eh, z malo jedrske energije. Ti scenariji so ilustrativne narave, to pravimo posem zavestno. Ne pričakujemo, da se bo kateri od scenarijev res uresničil. Njihov namen je, da vidimo, kaj se bo zgodilo, če in na podlagi tega želimo priti do določenih sklepov. Uh, Tisto, kar je sklopno s tem scenarijem, je, da imamo možnost, tako imenovano možnost no regrets, torej brez obžalovanj. E, torej, e, več učinkovitosti, več obnovljivih virov, nova infrastruktura na trgu. Ne glede na to, e, katero pot izberemo, moramo izbrati e, oziroma moramo upoštevati vsa ta področja, če želimo e, doseči svoje cilje do leta 2050. Eh, potem še na kratko, kar zdiva vprašanja. Kot pogoj smo sprejeli za eh, scenarij, da obstaja globalni sporazum. To drži, to nam je naročil eh, svet februarja lani, to je bil predpogoj našega dela ampak skupaj z Generalnim direktoratom za podnebje smo že pri načrtu za nizkooglično gospodarstvo govorili tudi o tem, kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija eh, ukrepala enostransko, tako imenovan fragmented EU action. Eh, In eh, torej cilj je globalni dogovor, vendar pa to ne pomeni, da ne bomo storili ničesar, če do takega sporozuma ne bo prišlo. To je potrebno jasno povedati. Evropska unija ostraja pri svojih ciljih in to je tudi izhodišče. Potem, kar zadeva vprašanje skupni scenarij energetsko učinkovitost obnovljivi viri. Uh, pet scenarijev za dekarbonizacijo. Eh, je mogoče eh, na različne načine kombinirati, veliko umestnih možnosti bi lahko oblikovali. Nedumno je smiselno predvideti tudi scenarij visoke učinkovitosti in visok delež, z visokim deležem obnovljive energije, ampak če pogledate scenarij eh, učinkovitosti 41 odstotkov, tam je že predviden velik delež obnovljivih virov. In zato nismo eh, izpostavljali enega ali drugega, ampak eh, tu gre za kombinacijo obojega, tudi del eh, obnovljivih virov je že zelo visok. Eh, ali eh, se vam zdi, da smo to ustrezno upoštevali, ne, glede tega pa vredno obstaja različna mnenja. Potem drugo vprašanje, 2030. Eh, z načrtom za 2050 je povezan tudi cilj, da bi zagotovili večjo gotovost načrtovanja za vlade, za vlagatelje. In eh, želimo tudi preseči tisto, kar je zaenkrat predvideno do leta 2020. Analizirali smo in eden od eh, rezultatov oziroma izidov scenarijev je, da bo delež obnovljivih virov do 2030 eh, narastel eh, na 30 odstotkov. To ne pomeni, da predlagamo tak cilj, ampak razprava eh, v zvezi s tem načrtom je eh, zato, da pripravimo razpravo za leto 2030. Mislim, da bo komisija prihodnje leto podala konkretne predloge za 2030 in ta energetski načrt služi kot priprava, služi za razpravo o tem, kakšne cilje želimo ali želimo ponavljati. Tri cilje eh, po, po vzoru 2020-2020. Potrebne so dodatne analize in to komisija tudi namerava storiti. Eh, Seveda se je potrebno vprašati tudi, kakšne so interakcije med temi cilji in na podlagi vsega tega bomo potem prihodnje leto dali svoj predlog glede 2030. Danes vam seveda ne morem konkretno povedati, kaj bomo predlagali, ampak eh, razprave, kakšen je ta danes in druge razprave v svetu in drugem eh, eh institucijah bodo tudi za nas priprava za eh, nadaljne razprave. Najlepša hvala komisija, zdaj pa dam za konec besedo še pročevalki. Kratka bom, hvala hvala vsem za to razpravo. Um, mislim, da eh, se z veliko stvarmi lahko strinjam, kar je bilo rečeno in sem prepričana, da bomo skupaj našli pot, da bo naše mnenje dobro pripravljeno in potem tudi upoštevano čim bolj v odboru ITRE. Kom, uh, komentirala bi samo dve stvari, ki so kateri sem pričakovala, da boste um, uh, pospešili debato prva eh, glede eh, enega cilja res je da imamo zdaj tri glavne cilje ampak potem imamo še številne podcilje in zares kompleksen zakonodajni sistem. Um, jaz mislim, da če hočemo biti resni in v tem odboru Envi narediti nekaj dobrega za okolje, potem je za nas pomembno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. In je to tist glavni cilj, za katerega se moramo zauzemati. Zame je vprašanje obnovljivih verov energije vprašanje, bolj vprašanje energetske neodvisnosti. Dobro je, da opravimo to razpravo v Envi, verjetno pa je bolj odbor ITRE tisti, ki mora povedati, da je neodvisnost energetska neodvisnost tako pomembna kot je pomembno tudi okolje um, in uh, v tem okviru jaz vidim pač ta svoj predlog um, druga stvar je pa stvar uh, mednarodnega ukrepanja na področju podnebnih sprememb Tu se mi pa zdi situacija malo bolj resna, kot je bila raz, eh, razložena. Jaz mislim, da ne moremo reči, da ne glede na to, kaj se zgodi v mednarodnem prostoru, mi ustrajamo pri svojih ciljih. Mislim, da ni tako. Če smo ambiciozni, potem je za nas pomembna mednarodna komponenta. Kaj ti, če ostali svet ukrepa, smo lahko bolj ambiciozni. Če ne ukrepa, pa moramo paziti, da ne povzročimo carbon leakage in s tem seveda naredimo v globalnem smislu bistvu slabše za okolje. Nam se že zdaj dogaja, da če naredimo oceno porabo, porabe, se pravi consumption, poprečnega evropskega državljana, ta nikakor ne pada glede na oglični otis, ampak raste in temu se moramo izogniti, ker pomeni slab, slabost za okolje in tudi um, je slabo za eh, evropsko gospodarstvo in za delovna mesta tako da mislim da eh, moramo zelo premisliti kaj je tisti cilj ki ga oblikujemo za prihodnost in lahko rečemo da je dejansko neodvisen od mednarodne akcije in kakšne dodatne eh, scenarije potrebujemo da bomo da bomo lahko vse pravilno opredelili hvala hvala romana Nov rok za vložitev predlogov sprememb je 13. september opovdne, ne več 17. juli, torej nekoliko več časa je na voljo, eh, tako da boste lahko razmišljali o tem tudi v času dopusta. 10. oktobra pa bomo o mnenju glasovali tukaj v odboru namesto 19. septembra. Glasovanje v ITRE bo 18. septembra na plenarnem zasedanju, pa pač enkrat še v tem zakonodajnem obdobju. Hvala vsem za razpravo in želim vam prijetno kosilo. Vidimo se zopet ob 15. ko bomo nadaljevali z razpravo s ciprskim ministrom za okolje. Prosim, da pridete v čim večjem številu. Se vidimo.